Tako prosim, če se vsi usedete, pripravite glasovne kartice. Za glasovalne naprave, da jih utaknete v reže. Wir haben eine Änderung in der Tagesordnung. Imamo spremembo dnevnega reda. In sicer točka 9 bo obravnavana pred točko 8. Kdo ogovarja? Ne. Torej bomo tako storili. Sledeče jezike imamo danes. Razen estonščine in malteščine so na voljo vsi jeziki. Drugo sporočilo 4. marca med 13 in 14.30 bomo imeli delavnico preventiva v delovnem okolju in to bosta vodila Gens Wilmot in Alois Peterle 4. marca med 13 in 14.30 na 1G2. Tako, sedaj pa še naslednji trialogi. Najprej poročilo Linda McEwen. 12. februarja smo to zaključili. Potem ETS, letalske promet 2, poročilo Peter Lize. 18. februarja smo imeli prvi trilog, potem Med, Judy Curling, prvi trilog. Smo imeli tudi 18. februarja, drugi pa bo 4. marca. in potem moje poročilo, prvi trialog bo 5. marca med 15 in 16 uro. Da pa gremo naprej. Direktiva o tobačnih proizvodih, to smo zaključili. In tukaj imamo prilagojeno besedilo na naši spletni strani tudi obrazložitev, kar se sprememb tiče. O tem besedilo bomo potem naslednji teden na plenarnem zasedanju tudi glasovali. Imamo potem konsolidirani predlog, celoten svežen. To bomo potem tudi podpisali s premeločim dopisom predsedniku. Ima kdo kakšen ugovor? Ne potem je to sprejeto in bomo tako postopali. Tako, sedaj pa sprejete zapisnikov. Tretji četrti novembar 2013. Ima kdo kakšno pripombo, ogovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Tako. Sedaj pa prehajamo na evropske okoljsko-ekonomske račune, glasovanje. Zdaj bomo elektronsko najprej, to bomo kar elektronsko storili, glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 39 glasov za sprejeto soglasno. Tako, sedaj pa točka šest. Gre za sprejete vprašanja za ustni odgovor. Začenjamo elektronsko, ali si sploh želimo to storiti, zastaviti to vprašanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto, tri je glasovi proti. Sedaj pa še predlog resolucije, predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Ni bilo jasno, preverjamo. Predlog smembe 17, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 20 za, proti, zdržani sprejeto, 24 za, proti, zdržani sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa skupaj 1, 2 za, proti, zdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržanje sprejeto, 9 za, proti, vzdržanje sprejeto, 10 za, proti, vzdržanje ni bilo jasno, elektronsko glasovanje, predlog smo imeli 10, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržanje sprejeto, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 12, preverjamo, prav, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Tako. Sedaj pa. imamo 1200 predlogov sprememb. S koordinatorji smo se že pogovarjali o postopku, ravno kar. Zato Hasi, prosim. Uh, Predsednik, zahtevam, da bi predlog SVMB 1045 ne bil brezpredmeten, če bi konsolidiran predlog 7 bil sprejet poročevalec se strinja s tem, torej da ne bi bilo značeno, kot da je brezpredmeten, če je sedmi konsolidirani predlog sprejet na glasovanju seznamo. Šele na zadnji različici tega glasovanega seznama je bilo to tako označeno. Želimo torej, da bi to spremenili. So I ask that we vote on uh, Tako da torej prosim, da glasujemo o 1045 kot dodatek konsolidiranemu predlogu sprem beseda. Uh, Malo sem zdemirjen, moram reči. Ker glasovanega se znima tik pred glasovanjem naj ne bi spreminjali. Bom pa zdaj vprašal poročevalca in poročevalce senci. Mario Pirillo, prosim. Torej, če želimo to spremeniti, potem bi bilo dobro, da glasujemo o predlogu, ki eh, ga je dala kolegica. Torej, bomo glasovali o tem predlogu. Najprej torej, prvo glasovanje eh, pred tem ali pač eh, vidimo, kako ne postopamo. Čisto na kratko to bi podprl kajti s konsolidiranim predlogom 7 ta predlog spremembe res nima upravka, ni to zajeto, zato bi moral 1045 ostati. S konsolidiranim predlogom 7 1045 ni pokrit in zato torej tudi ne more spadati v to rubriko konsolidiranih predlogov sprememb. Ne želim karkoli komu učitati, vendar pa res bi bilo prijazno, če bi lahko dodatno glasovali o tem. Judy Gerling. Hvala lepa. Obžalujem v imenu svoje skupine, da je glasovanje seznam tako dolg in kompleksen. In to je končni glasovni seznam. Zelo težko je bilo to pripraviti. Sedaj imamo pa še zadnjo zadnji zapeteni element. Kar se sebine tiče, ne ogovarjam, vendar pa skoraj da načelno bi ogovarjala. Naj še nekaj dodam. Kar se konsolidiranega priloga 8 tiče, bi rada pojminsko glasovanje. Ja, wenn es namentlich sein soll, müssen es 18 Mitglieder unterstützen. Die müssen aufstehen. poslance torej mora to podpreti. Mislim, da tega torej to 18 poslance ni storilo. Kar se prvega priloga tiče, pa je Mario Pirillo predlagal, da bi glasovali najprej. Torej od 1045 ali bomo o tem glasovali ločeno. Kdo je za to, da glasujemo ločeno, naj dvigne roko. Kdo je proti? Proti. Elektronsko bomo glasovali. Torej, kdo je za predlog Satu Hasi? da bi o prelogu spremembe 1045 glasovali ločeno, da ne bo postal brezpredmeten, če bo konsolidirani predlog 7 sprejet, torej da bomo vseeno glasovali ločeno. Tisti naj sedaj dvignejo roko, to bo da. Elektronsko. Ne, bomo kar elektronsko, pravi predsednik, je laže. Elektronsko glasovanje glede predloga Satu Hasi. Tako ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Julie Görling möchte. Görling. Pa želi poimensko glasovanje o konsolideranem predlogu 8. Če bi to kdo želel, se naj, naj ostane. 18 kolegov mora ostati. Gospa Grling, ne podpirate svojega lastnega praga spremembe? Stati morate. Če ste za. Zetcum es facugat. Aha, tolmačenje bo seveda trebalo nekaj časa. Torej. Kdo je za, da, za to, da glasujemo poimensko? Stati morate, 18 kolegov. Ne, niste stali, prav. Gospa Grling? Vstati morate. Če želite poimensko glasovanje, ste ga zahtevali, morate vstati. 18 kolegov mora vstati in to podpreti. Tako. Štirje stojite. Štirje. Pet. Trinajst poslancev manjka, torej ne bo poimenskega glasovanja. Nismo tega podprli. Tako, sedaj pa upam, da lahko resnično začnemo z glasovanjem. Začenjamo s konsolidiranim predlogom 1. Elektronsko glasovanje glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. 36 za, 8 proti, nihče vzdržan. Sprejeto. predlog spremembe 125. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140, agri 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, Proti. Vzdržani zavrnjeno. 4. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del. Drugi del predloga smo 142 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno. Glasujemo elektronsko, 142. drugi del, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Agri 7 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 100. 143 za proti, vzdržani, sprejeto. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 glasovanje delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 146. Preverjamo. Drugi del 145. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi del 145. Sprejeto. 146, 146 za, proti, vzdržani sprejeto. Okay. Dann müssen wir jetzt 100 146 za, proti, vzdržani sprejeto. 147, 148 sta brezpredmetna. Prvi del. V drugem delu pa je potrebno glasovati za. Samo v drugem delu glasujemo. It's, um, uh, it's, it's, it's, it's, it's, it's, it's, 148. 148 in Agri 9 za. Proti. Vzdržani, preverjamo. 148, Agri 9, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 149 za. Proti vzdržanje, zavrnjeno. 150 in agri 10 za, proti, vzdržanje sprejeto, 151 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 152 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, vzdržani zavrnjeno, 153 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 5, 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog 2, elektronsko glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Veliko večino sprejeto. 177, 177 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 178 za, proti, vzdržani zavrnjeno, agri 11, aha, ta je bil identičen, 179 za, proti, vzdržani zavrnjeno, A gre 12 za proti vzdržani spreto, 180 za proti vzdržani zavrnjeno, 181 za 180, Preve, želite preverbo, elektronsko glasovanje, glasujemo, 181. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno 184 za, proti vzdržani zavrnjeno 185 in agri 13 za, proti vzdržani zavrnjeno 186 in agri 14 za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. 186 in agri 14. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 187 za, proti, zdržani sprejeto, 188 in agri 15 za, proti, zdržani zavrnjeno, 189 in agri 16 za, proti, Zdržani sprejeto. A gre 17 za proti. Zdržani sprejeto. A gre 18 za proti. Zdržani zavrneno. 190 za proti. Zdržani sprejeto. 191 za proti vzdržani, zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 196 in 197 združljiva skupaj za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 198 je brezpremeten, agri 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 199 in 200 za, in 201 za, pa tudi 202 pravi predsednik, za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno. Preverili bomo te štiri. Glasujemo. 199 do 202. To so jezikovni prilogi spremembe. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 203. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. 204, 205, 206 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, preverjamo elektronsko, od 204 do 206, elektronska preverba, glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 207 in A gre 20 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 208 in A gre 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 209 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 210 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 211 za, proti, proti. Vzdržani sprejeto. 212 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 213 za proti. Vzdržani. 92 strani imamo elektronsko glasovanje Preverba 213. 213. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Agri 22. Za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 215. Je brezpredmeten. 215 za, proti, vzdržani zavrnjen. 216 in agri 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa v svežnju 217, 218 in 219 za, proti, vzdržani sprejeto. 220 za, proti, vzdržani. Zdržani zavrnjeno. 221 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 222 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 223 za. Proti. Zdržani sprejeto. 224. Glasovanje po delih. Prvi del. 221. Ja, to je napačno zapisano. Najprej je celotno besedilo, potem pa še v besedici single. Najprej celotno besedilo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem je drugi brezpredmeten. Agri 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 25 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, 9, za, proti, vzdržani, sprejeto, 225, za, ne, ta je brezpredmeten, 226, moramo, 226, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 226, sedaj pa 231 in nagri 27, 232 in 233 za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 234 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Konsolidirani predlog 3 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 251 za, proti, vzdržani sprejeto 252 in agri 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno 253 za, proti, vzdržani zavrnjeno 254 in 255 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, konsolidirani predlog preverjamo, 254 in 255, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, konsolidirani predlog 4, elektronsko glasovanje, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Potem na strani 17, 281, 293, 281 in 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 in agri 36 za, akaratté. Elektronska preverba. Glasujemo. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 283 in agri 37 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 284 za proti, vzdržani sprejeto, 285 in agri 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 286, ne, 289 za, proti, vzdržani sprejeto, 290 za, proti, proti. Vzdržani spreto. 291 za. Proti. Vzdržani spreto. 292 za. Proti. Vzdržani spreto. 294 za. Proti. Vzdržani spreto. 250. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, 296 za, proti, vzdržani, sprejeto, 297 za, proti, vzdržani, sprejeto, 298 za, proti, vzdržani, zavrneno, 12 za, proti, proti, vzdržani spreto, 299 za, ne, ta je brezpredmeten. A ne, moramo glasovati. 299 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 300 za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 proti, vzdržani, zavrnjeno, 305 za, proti, vzdržani, sprejeto, 306 za, proti, vzdržani, sprejeto, 300 307 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, 308 za, proti, vzdržani, sprejeto, 309 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 40, dva dela, ne, ne glasujemo glede prvega dela ne glasujemo, drugi del pa. A gre 40, drugi del za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 310 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 311 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 312 za proti, vzdržani zavrneno. Tristo trinajst za proti vzdržani zavrneno, trinajst za proti vzdržani sprejeto. 314 za proti vzdržani sprejeto, 315 za proti vzdržani sprejeto, 317 za proti vzdržani zavrnjeno, 315 za proti vzdržani zavrnjeno, A gre 41, prvi del, o tem se ne glasuje, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, preverjamo, 318, elektronsko glasovanje, glasujemo, 318, 318, ste si glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 319 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 320 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 321 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani sprejeto, 322 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 323 za, proti, vzdržani sprejeto, 324 za, proti, vzdržani sprejeto. Svežen 4 za, proti, vzdržani, elektronska preverba, svežen 4, ste se glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Konsolidirani predlog 5, za, proti, vzdržani, sprejeto. konsolidirani predlog 6 za proti vzdržanje sprejeto 348 ne, v tem ni potrebno gre 45 samo še dve urci za proti vzdržanje sprejeto ni bilo jasno, preverjamo elektronsko. Agreb 45. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnjeno. Agri 46. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Agri 47. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 360. Za. Proti vzdržani, sprejeto 361 za, proti, vzdržani, sprejeto 362 za, proti, vzdržani, sprejeto 363 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo štiriinšestdeset za. proti, vzdržani zavrnjeno. 365 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 366 in 367 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Agri 48, prvi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 372, Agri 49, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 373, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno, 375 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 376 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo 375, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 276 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 377 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 378 za, proti, vzdržani spreto, 379 za, proti, vzdržani spreto, v svežnju, svežem 5 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. Tristo dvajnosemdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Tristo štirinosemdeset in agri petdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. 19 za proti zdržani sprejeto. 386 za proti zdržani sprejeto. 387 za proti zdržani sprejeto. 388 za proti zdržani sprejeto. O tem moramo glasovati? Ne, je brezpredmeten. Dvajset. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 389 in Agri 52 za proti. vzdržani in sprejeto. 390 za, proti, vzdržani in sprejeto. 391 za, proti, vzdržani in zavrnjeno. 392 za, proti, vzdržani in sprejeto. 393, 394 in 395 za, proti, vzdržani in zavrnjeno.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 Torej, gre za to, da bi naj od 1045 glasovali ločeno. Tako smo se preodločili. Ja, dobro, da se je nekdo spomnil. Smo pri 442 na strani 34. Za. Vier, vier, zwei müssen wir abstimmen. 442. Potem naslednji prišel kasneje, na strani 92. Je tisti predlog spremembe, hm, o katerem je govorila Sato Hasi. Torej, sedaj smo na strani 34, 4, 4, 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo. Elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 446 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 447 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 448 in A gre 53 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno, 449 za proti vzdržani spreto, 450 za proti vzdržani spreto, 453 za proti vzdržani spreto. 452 za, proti, vzdržani sprejeto, 454 za, proti, vzdržani sprejeto, 455 in agri 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 456 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 25 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 457, 458, vsemu skupaj, za, proti, vzdržani sprejeto, 459, 460, agri 55 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto, 461 za, proti, vzdržani sprejeto. 462 in Agri 56 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 463, dva dela. Prvi del odpade. Celoten predlog se mi odpade. 464 za. A, v drugem delu pa je potrebno prvi predsednik. Drugi del 463, drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. 464 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 465 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 466 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 467 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 468 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 469 za, proti, vzdržani, sprejeto, 470, 471, 472, Glasujemo skupaj. Za. Proti. Vzdržani ni bilo jasno. Preverjamo elektronsko glasovanje. 470 do 472 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 473 za proti. Vzdržani zavrnjeno 474 in nagri 57 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 474 in nagri 57 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. pa naslednjih ne bomo. 478 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 27 za. Gut, ist einmal gecheckt worden. Prav, das smo preverili. Nadaljujemo 480. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 481 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. neka težava tehnična. Darf ich einmal ausreden, Frau Kollegin? Prosim, kolegica, pustite mi, da povem. Z angliškim tolmačenjem se zdi, da je težava. Trpite. Španščina, španščine ni, pravi španska poslanka. Španske kabine ni. 481. 481. A zdaj deluje. so we go in through this wall. Štiristo enainosemdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Štiristo dvainosemdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Štiristo trinosemdeset za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 485 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 484 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno. Preverjamo, 484 ste si glasovali. Konec glasovanja. zavrnjeno. 486 za, proti, vzdržani spreto. 487 za, proti, vzdržani spreto. 488 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 489 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, preverjamo, 489, elektronska preverba, ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 490 in glasovanje v svežnju 6 za, proti. Vzdržanje sprejeto. 492 e, za. Proti. Drži sprejeto. Um, um, zavrnjeno, prosite. E, torej 493, 94. Torej še enkrat 493, eh, 94 za, proti, se vzdrži, sprejeto. 495, 96 za, proti, vzdrži, zavrneno. Agri 58 za, proti, do se vzdrži, zavrneno. 497 za, proti proti. Kdo se vzdrži, sprejeto. 498 in pa Agri 59 za. Proti. Kdo se vzdrži, zavrnjeno. petsto in pa petsto šest v svežnju za, proti, da se vzdrži, zavrteno. petsto ena za proti, vzdržani, ni jasno, bomo elektronsko preverili. Začenjamo z glasovanjem, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Petsto tri za, proti, vzdržani, sprejeto. 504 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 505 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 506 za. Dobro, tu, torej moramo sedaj odločiti o predlogu spremembe ELS. Gre za ustni predlog spremembe, gre za člen 23, četrta točka, po mojem mnenju. Gre za splošno pooblastilo za komisijo, to je tako zapisano, da so delegirani pravni akti lahko takšni, da so drugačne od vsega, kar je bilo do sedaj sprejeto. To se mi zdi težavno in zato bi podprl črtanje. Torej, da podpremo predlog 507. Also stimmen wir darüber ab. Über Dobro, potem bomo o tem glasovali sedaj. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, torej z veliko večino sprejeto. Na to nadaljujemo z 509 za proti, vzdržani sprejeto. 510 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 511 in pa agri 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Na to imamo ustni avanma 1 do 512. Kdo je za? Proti. Torej, tu so sedaj sodelovali samo zeleni in liberalci. Še enkrat elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Torej, gre za ustni predlog spremembe 1 do 512. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za, 8 proti. Dobro, nadaljujmo. 512. 514. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 515. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. 516 za, proti vzdržanih zavrnjeno 517, je brezpredmeten, na to 518 za, proti, vzdržani, sprejeto. 519 je omaknjen, 61, agri 61 brezpredmeten, 520 tudi, na to Agri 62 in pa amandma 521 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 522 za. Ne, ne drži. 522 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 523. 523, 24 in Agri 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 525 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 526 za, proti, vzdržani sprejeto. 527. Ne, to pade. Na to 528 za, proti, vzdržani sprejeto. 529 in agri 65 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 531 za, proti vzdržani. To je sprejeto. 530 za, proti, vzdržani sprejeto. 532 za, proti, vzdržani sprejeto. 533 za, proti, vzdržani sprejeto. 534 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 536 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 573 in agri 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in na to v svežnju 8 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno, 541 e, tudi zavrnjeno, 542 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 543 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 544 in agri 67 za, proti, vzdržani sprejeto, 545 za, proti, vzdržani. Ni jasno, bomo elektronsko preveri, preverili. 545, eh, 545 ste glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 546 je brezpredmeten, torej 547 za, proti vzdržani zavrnjeno 548 za, proti vzdržani sprejeto. Agri 68 za, proti vzdržani sprejeto. 549 za, proti vzdržani. Ni jasno, bomo elektronsko preverili vzdržani. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, zelo jasno zavrnjeno. 550 za, proti, sprejeto, 551 za, proti, vzdržani, sprejeto, 552 za, proti, vzdržani, sprejeto, 553 za, proti. Vzdržani sprejeto. Agri 69 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 32 je brezpredmeten. 554 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Torej 555 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 556 in 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 558 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Agri 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. Agri 71 za, proti, vzdržani, zavrneno, 72 za, proti, vzdržani, zavrneno. Agri 73 za, proti, vzdržani, zavrneno. 559 za, proti, vzdržani, sprejeto, eh, svežen 9 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 560 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 561 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ni jasno, bomo preverili. 561. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 562 eh, in Agri 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 563 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 564 in Agri 77 za proti, vzdržani, zavrnjeno 565 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 566 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 567 za, proti, vzdržani, zavrnjeno agri 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 568 in Agri 79 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 569 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 570 Dobro, to spustimo. Agri 81 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo Agri 81, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, sprejeto. Agri 82, o tem ni treba glasovati ampak eh, drugi del uh, eh, 571. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 572 za? Proti? Vzdržani sprejeto. 573 za? Proti? Vzdržani sprejeto. 574, o tem ne glasujemo, 575 za, proti, vzdržani sprejeto, 576 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 577 drugi del za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili, torej drugi del. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Svežen 10 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del 579 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 580 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno. 582, drugi del, oziroma prvi del najprej, za, proti, zavrnjeno, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 583 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 584 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 585 za, proti, vzdržani sprejeto. 586 do 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Na to 590 pade, 591 tu glasujemo o drugem delu. Za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Tretji del, torej preveri, preverjamo sedaj drugi del 591, elektronsko ste glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Tretji del 591, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 593 ne glasujemo. Na to 33 za proti, vzdržani, sprejeto. Agri 83 je brezpredmeten, na to uh, 34 in Agri 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 500. Aha, To je bilo sprejeto. Dobro. 595 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 596 in agri 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 597 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 598 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, sedaj smo opravili polovico in imamo še eno uro do eno uro in pol glasovanja. Eh, morda je treba še malce razpravljati o tem glasovalnem seznamu za prihodnost. Torej 599, drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno. Šesto, prvi del za, drugi del šesto za proti, vzdržani, zavrnjeno. 602 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 603 in agri 87 za, proti, vzdržani vzdržani ni jasno, bomo preverili elektronsko, torej 603 in Agri 87. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 604. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 506. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 606 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to svežen 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 610 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani sprejeto. Ampak bomo na željo še preverili elektronsko 36. Začenjamo z glasovanjem. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 611 in Agri 88 za. Proti vzdržani? Ni jasno. Bomo preverili elektronsko 611 in agri 88. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 612 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno in na to svežen 12 za proti, vzdržani sprejeto. 617, drugi del. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 620 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili elektronsko, Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. 619 za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverjamo še elektronsko 619. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 621 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to svežen 13 za. Proti, vzdržano sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 627 za, proti. Šesto osemindvajset za, proti, vzdržani sprejeto. Šesto devetindvajset za, proti vzdržani zavrnjeno. Svežen 15. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 634. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 635. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 636. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 637. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 638 v treh delih. Glasujemo o drugem delu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 639 ne glasujemo, na to nadaljujemo 641 za, proti, vzdržani zavrnjeno 692 in pa agri 96 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo še 642 in agri 96, ste glasovali konec glasovanja? Sprejeto. 634 za, proti, vzdržani zavrnjeno 644 za proti vzdržani sprejeto 645 in agri 97 za proti vzdržani zavrnjeno 646 in agri 98 za proti vzdržani zavrnjeno 647 za proti vzdržani sprejeto 648 za proti vzdržani zavrnjeno 600 devetinštirideset za proti vzdržani zavrnjeno šeststo petdeset za proti vzdržani sprejeto šeststo enainpetdeset in agri devetindevetdeset za proti vzdržani sprejeto agri sto za proti vzdržani ni jasno bomo glasovali elektronsko Začetek glasovanja, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Na to imamo uh, svežen 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 654 za, proti, vzdržani sprejeto. 657 za, proti, vzdržani zavrneno. 658 za, proti, vzdržani zavrneno. Agri 101 za, proti, vzdržani sprejeto. 659 in 660 nista identična, to moramo glasovati ločeno, torej 659 najprej za, proti, vzdržani, ni jasno. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. 660 in pa 661 za, proti. Preverjamo elektronsko 660 in 661. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 662 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo pa še preverili elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno na to nadaljujemo s 663 in 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 665 za, proti, vzdržani, sprejeto. 666 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 667 bomo glasovali ločeno za, proti, vzdržani, zavrneno. 668 in 669 bomo glasovali skupaj, ker sta identična, za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo elektronsko preverili, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 670 in agri 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 671 za, za, proti, vzdržani, zavrneno. 672 in 73 za proti, vzdržani, zavrneno. Bomo pa še preverili 672 in 73, začenjamo glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. 674 za, proti, vzdržani, zavrneno šeststo sedemin za proti vzdržani zavrnjeno šeststo šestinsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno šeststo sedeminsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno šeststo sedeminsedemdeset na željo preverjamo elektronsko, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 678 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 679 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 680 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 681 za, proti, vzdržani sprejeto. 682 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 683 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 684 in pa Agri 103 za proti, vzdržani zavrnjeno. 685 in Agri 104 za, proti, vzdržani sprejeto. 686 in Agri 105 za, proti, vzdržani sprejeto. Na to glasovanje v svežnju 17 za proti, vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 693, 94 in 95 skupaj za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo elektronsko, torej 693 do 695. Začenjamo s glasovanjem, ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Šesto, šestindevetdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Na to nadaljujemo z konsolidiranjem osem, sprejeto. 714 za, proti. Še enkrat, sedaj glasujemo, pri meni je to stran 61, predlog spremembe 714. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili elektronsko. 714, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, 64, 39, torej na strani 64, 39. Torej, pri meni je to stran 64, predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Agri 112. Za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Agri 113. Za? Proti? proti, vzdržani. Ni jasno, bomo preverili elektronsko, agri 113. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno. Dobro, sedaj nadaljujemo na strani 72 in sicer imamo amandmaje 804 do 808 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, pri 102 straneh se včasih lahko tudi izgubimo. Torej, nadaljujemo sedaj z predlogom spremembe. Agri. Torej, Agri 119. Agri 119. Torej, to je na strani, pri meni je to na strani uh, eh, 76, Agri 119. Še enkrat, Agri 119 ste vsi našli za? Proti? Vzdržani sprejeto. Agri 120. Ne. 851 za, proti, vzdržani, ni jasno, preverjamo elektronsko 851. Začenjamo z glasovanjem. Dobro. Sedaj konec glasovanja. Torej 19 za, 20 proti zavrneno. I guess we can do the rest in a block vote. We all agree. <laughs> Uh, sto enainpetdeset za osemsto enainpetdeset za proti sprejeto bomo preverili ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno V redu. Ah, <laughs> sem se takoj zmotil. 852 za. Proti. Zavrnjeno. 853 glasujemo. Kdo je za? Proti. Vzdrža. Sprejeto. 854 in Agri 121 skupaj za. Proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 855 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 856 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 857 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 800, bomo preverili, glasujemo o 857. Konec glasovanja. Sprejeto. 857 je sprejeto. Oproščam se, je prepozno, imeli smo dovolj časa. 858 za, proti, vzdržani, sprejeto. 859 za, proti, vzdržani, sprejeto. 860 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena. Bomo preverili, tudi to glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 801 in 62 in Agri 124, identična za eh, proti. Vzdržani. Sprejeto. 863 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 864 za, proti, vzdržani, sprejeto. 865 in agri 125 za, proti, vzdržani. Vzdržani, sprejeto. 44 za, ti, vzdržani, sprejeto. 866 za, proti, vzdržani, sprejeto. 867 za in Agri 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 868 in Agri 127 za, proti proti vzdržane sprejeto. 869 in 870 za proti vzdržani. Mm, bi raje preveril, preverjamo, glasujemo 869 in 870. Konec glasovanja. Sprejeto. 871 in 872 za, proti, vzdržani. Bolje bo, da preverimo, preverimo za 871 in 872. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 873 za, proti, vzdržani, ni jasno, zato bomo preverili 873. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja dva svežnja sta vsa sprejeta, zato prehajamo k 880 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 881 in agri 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 882 in 883 v svežnju za proti, vzdržani, sprejeto. 884 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 885 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 886 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 887 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno 888 za, proti, vzdržani, sprejeto 889 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 46 za, proti, vzdržani, sprejeto 890 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 891 za, proti vzdržani, sprejeto 892 za, proti vzdržani, zavrnjeno 893 za, proti vzdržani, zavrnjeno 47 in 48 skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 894 za, proti, vzdržani, sprejeto. 895 za, proti, vzdržani, sprejeto. 896 za, proti, vzdržani, sprejeto. 897 in 898 za proti, vzdržani, sprejeto. 899 za, proti, vzdržani, sprejeto. 900 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 901 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. V svežnju 902 in 903 in 904 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 905 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 906 za proti vzdržani. Mislim, da bo bolje, da preverimo. Glasujemo o 906. Konec glasovanja. Sprejeto. 907 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 908 in Agri 129 za, proti, vzdržani, sprejeto 909 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 910 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 911 za. Proti. Vzdržani. Bomo spet preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 911 je sprejet. 912 za proti, vzdržani, zavrnjeno 913 in agri 130 za, proti, vzdržani, sprejeto 914 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 914. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. 915. Glasujemo hkrati o 915 in 916 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 917 za. Ste želeli preveriti 916? Torej, preverjamo hkrati 915 in 916. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. 917. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 918. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 919. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 920. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno bomo preverili 920. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 921 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 922 in 923 za, proti, vzdržani vzdržani. Mislim, da bomo morali preveriti. Preverjamo 922 in 923. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je zavrnjeno. 924 za, proti, vzdržani, zavrnjeno v svežnju 925 do 948 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 926 in Agri 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 929 in Agri 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 930 in Agri 133 za, proti, vzdržani, sprejeto. 933 za, proti, vzdržani, sprejeto. 935, drugi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ste zaprosili za preverbo, glasujemo o drugem delu 935. Ste vsi glasovali, konec glasovanja in je sprejeto. 938 in Agri 134 za. Proti. Bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. O 938 in Agri 134. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. V svežnu 939 in agri 135, 934 in agri 136. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili eh, ta, eh, to glasovanje v svežnju. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja in je zavrnjeno. 940 za, proti, vzdržani, sprijeto. 941 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 942 eh, bomo preverili, ne, bomo naj, bo, najprej preverili 941. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 942 za, proti, vzdržani, sprejeto. 944 in agri 137 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, preverjamo z 944 in agri 137 glasujemo so vsi glasovali, konec glasovanja in je bilo zavrnjeno 947 za, proti, vzdržani, sprejeto 949 za, proti, vzdržani, sprejeto 950 za, proti, vzdržani bomo preverili 950, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja in je sprejeto. 951 za, proti, vzdržani, sprejeto. 952 za, proti, vzdržani, sprejeto. 953 za, proti, Vzdržani, zavrnjeno. 954 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 955 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 956 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 957 in agri 138 za, proti. Vzdržani, sprejeto. 958 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, ali je 958. Ne, bomo preverili 959. Ne, ne, ne, ne. Prav sem imel, pravi predsedujoči. Bomo preverili 958 ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Agri 159 je brezpredmeten, zdaj 959 za, proti vzdržani zavrnjeno, 960 za, proti vzdržani zavrnjeno, 961 za proti vzdržani zavrnjeno, 962 in 936 identično za, proti vzdržani. Bomo preverili o 962 in 963. O tem glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja in je sprejeto. 964 za, proti Zdržani zabrnjeno 965 in 966 za, proti, vzdržani zabrnjeno 967 za, proti, vzdržani zabrnjeno 968, 969 in 970 za, proti, vzdržani zabrnjeno 971 bomo preverjali 968, 969, 970. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 971, 972, 973 za. Pra, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 947 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 975 za proti vzdržani zavrnjeno 900, eh, torej v svežnju 976 za proti vzdržani. Bomo preverili um, svežen 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 983 za proti vzdržani, sprejeto. De, uh, v svežnju 27 za, proti, vzdržani. Torej, vzdržani ponavljamo, zavrnjeno. 989 za, proti, vzdržani. Mi ni povsem jasno, zato bi raje preveril, glasujemo o 989. Konec glasovanja. Sprejeto. 990 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 991 drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. 900 ne, tako sem mislil, zato bomo raje preverili drugi del 991. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja in je zavrnjeno. 993 drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 995, 996 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 997, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverjali drugi del 997, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprijeto. Tretji del Amandmaja 997 za, proti, zdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverjali tretji del 997. Glasujemo. Se vsi glasovali, konec glasovanja in je sprejeto. Za isto večino. 998 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 900. Eh, oziroma amandmat tisoč za, proti, vzdržani, zavrnjena. Tisoč ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Uspešno 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1004 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1005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 proti, vzdržani. Bomo preverili 109 in 1011. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1008 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 1010 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Tisoč. Bomo preverjali predlog spremembe 1010. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100, eh, 1012 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1013 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 1014 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 1015 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 1016 in 1017 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 1018 in agri 143 za, proti, vzdržani, sprejeto 1019 za, proti vzdržani sprejeto. 1020, 1025 in agli 145 za. Proti vzdržani sprejeto. 1021 za. Proti vzdržani sprejeto. 1022 za. Proti vzdržani sprejeto. 1023 za. Proti vzdržani, sprijeto 1024 za. Bomo preverili 1023, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100, eh, oziroma 1024 za, proti, vzdržani, sprijeto. 1026 za, proti, vzdržani, sprijeto. 1027 in 1028 za, proti, vzdržani, sprejeto 1029 za, proti, vzdržani, sprejeto 1030 za, proti, vzdržani, sprejeto 1031 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Želite da preverjamo gospod Šnelhart. Ja, na to se bom spomnil naslednjič. Torej, 131 za, proti, vzdržani, sprijeta. Zdaj glasujemo o drugem delu 1034 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 1033 glasujemo o drugem in tretjem delu. Začenjamo z drugim delom za proti vzdržani zavrnjeno. Želite, da preverimo drugi del 1033? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o tretjem delu 1033 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 1037 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 1040 za, proti, vzdržani, sprejeta. 1041 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1042 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržano, sprejeto. 1043 in agri 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1042 Bomo preverili 143 in Agri 149 glasujemo. So vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 1044 za, proti, vzdržani, sprijeto. Moramo zdaj glasovati o 1045 za proti. Vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 1047 za, proti, vzdržani. Bomo morali preveriti, kaj ti EPP je glasoval drugače, bomo preverili 1047. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1046 in agri 150. Ne, sta brezpredmetna. Potem 1048 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 1050 za, proti vzdržani zavrnjeno. 1051 za, proti vzdržani sprejeto. 1052 za, proti vzdržani sprejeto. 1053 za, proti vzdržani, sprejeto. 1054 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1055 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1056, 1057 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o 1058, 1059, 1060 za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej, želite, da preverimo te tri predloge sprememb? V redu, glasujemo. konec glasovanja in je zavrnjena. 56 za, proti, vzdržani sprijeto. 1061 za, proti, vzdržani sprijeto. 1062 za, proti, vzdržani sprijeto. 1063 za, proti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 proti, vzdržani, sprejeto. Torej, zdaj pa prehajamo na priloge 1066 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverjali 1066, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. In zahvaljujem se LSE-ju za uh, to, da ste nas opozorili. 1067 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 68 na koncu strani 95. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 70 za. Torej, 69 je brezpredmeten, še enkrat 70 za. Torej, sekretarjat nas opozarja, da tudi drugi del je brezpredmeten, zato prehajamo k predlogu spremembe 70. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. Samo, glasujemo samo o drugem delu za proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak eh, bi raje preveril. Glasujemo o drugem delu amantmaja 71. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 72 za, proti vzdržani, sprejeto 73 za proti, vzdržani, sprejeta. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 76 za, proti, vzdržani, sprejeta. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Želite, da preverimo 77 v redu, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Sprejeta. 78 za, proti, zdržani, sprejeto. Agri 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprijeta. 83 za, proti, vzdržani, sprijeta. V redu, preverjamo 83, glasujemo. Vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smrembe 85. Za. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. V redu, preverjamo 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 88 agri 2. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprememb 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe. Želite, da preverimo 95? V redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 97 za. Proti vzdržani sprejeto. O 99 in agri 3 za. Proti vzdržani. Bomo preverili 99 in agri 3 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani, sprijeto. Prvi del predloga spremembe 101 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Tretji del predloga spremembe 101 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjena proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o prvem delu 109 za, proti, vzdržani, sprejeto sto deset za, proti, vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 110, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje o predlogu z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. In je sprejeto z 29 glasovi, 6 glasov proti in en vzdržan. Konec glasovanja o, o, o zakonodajni resoluciji v celoti. Glasujemo. Konec glasovanja in je eh, sprejeta s 25 glasovi za in 5 glasovi proti. Čestitamo poročevalcu. So, Prav, veliko časa smo izgubili zaradi glasovanja, torej prosim, če vas ne zanima točka številka 9 na dnevnem gredu, gre za raven hrupa motornih vozil. Stevenson bo spregovoril v imenu gospoda Uskeja, mu kar predajam besedo. Hvala lepa. Gospod Uski se opravičuje, pripravil je izjavo in me prosil naj jo preberem. Trenutni predlog je bil dogovoren med institucijami novembra 2014 po sprejetju stališča v prvi obravnavi parlamenta februarja 2014 in potem smo dobili mandat ki ga je dal odbor in v septembra 2011 za pogajanja. Čeprav je rezultat pogajanj že bil potrjen novembra 2013, veliko večino v našem odboru, 45 glasov je bilo za, samo 11 proti, je potrebno, preden pridemo na drugo obravnavo, da sedaj imamo možnost podanja predlogov sprememb. Spoštujemo kompleksnost postopka in pravico vsakega poslanca, da poda preloge spremem, kjer nam vaja svoje cilje. Pa vas kot poročevalec prosim, da tega ne storite in da spremete rezultat pogajan, kakršen je. E, tri razloge imam za to. Prvič, vsaka sprememba bi nas oziroma prihodni parlament izpostavila dolgotrajnim pogajanjem, kar bi pomenilo, da bi to zakonodajo posodobili kasneje, moramo pa jo kar se ta hitro. Kajti zakonodaja več ne sledi globalnim standardom. Drugič, imeli smo zelo enoten svet in komisija, ki je običajno bila na strani sveta, tako da imamo malo možnosti za dosego sprememb. In tretjič najpomembneje, Dogoreno besedilo je vredno podpreti, čeprav je stališče parlamenta bilo bolj ambiciozno v določenih ozirih. Naj pa dam nekaj primerov. Strinjali smo se, da bo komisija izvajala ocene vplivov, kar se tiče pogojev označevanja, kar se tiče ravni odnasnaževanja in hrupa in informacije za potrošnike, proizvajalci. Bodo skušali ponujati informacije, kar se ravni hrupa za vozila tiče, ko bodo oziroma prodajena in tudi v promocijskem materialu. Potem nadalje komisija bi morala razviti smernice glede najboljših praks in klasifikacije cest glede na informacije, ki dobijo strani držav članic. To je bilo vedno zelo pomembno za parlament. V hibridnih in električnih vozilih bodo postali sistemi za oglašanje vozilih obvezni po treh letih po uvedbi direktive in petih letih za vsa vozila te vrste. In zahvaljujoč parlamentu bodo ti sistemi vključeni že ob eh, zagonu motorja. To so ustrezni sistemi za zvočno opozarjanje. In tako smo tudi dosegli raven 68 decibelov za najbolj uporabna osebna vozila. Prav tako pa se zdi, da je to tehnično izvedljivo in da je ta cilj dosegljiv. Morda se vam zdi, da to ni dovolj ambiciozno, vendar pa naj navedem študijo Neodvisnega nizozemskega inštituta, ki pravi, da so vrednosti, ki so bile sprejete v pogajanjih, glede na trenutne razmere, velik dosežek. 2,8 decibela niže so te vrednosti. Medtem, ko je bil predlog parlamenta, niže samo za 1,9 decibela. Pogajalski postopek je bil težak, vendar pa mislim, da bi moral biti končni dogovor zadovoljiv za vse. Zaradi vseh teh razlogov vas prosim, da podprete rezultat pogajanj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stevenson. Zmanjkuje nam časa. Moj predlog je, da dobijo poročevalci senci samo minuto. Tatarela Kramer, sta na listi, pa tudi gospod Merkis. Gospod Tatarela, prosim. Pa še jaz, prosim. Momentu, tjamo... Ja, tudi manj eh, predsedujoči. O tej temi govorimo približno že tri leta. Mislim, da je eh, besedilo že zrelo in torej, da se ne vračamo spet k vsebini, ampak moramo sklepati, če želimo, moramo odločiti, če želimo, da, ta svežen, da je ta svežen odobren ali pa da ga zavrnemo. In torej, mi smo zato, da gre naprej in zato bi prosili kolege, da pač m, m, nekako uh, opustijo vse ostale pripombe. Smerkis. Hvala lepa, gospod Merkis. Hvala lepa, predsedujoči. Iskreno se mi zdi, da smo dobili rezultat, ki je razočaranje, ker ti hrup in onesnaženje imata največji vpliv na zdravje, še prav posebno za ljudi, v slabših, ki živijo v slabših razmerah. To so družine, ki imajo niže dohodke. Zato moramo slediti realistični ambiciozni strukturi, da znižujemo hrup motornih vozil, zato da bomo torej zadostili družbenim vrednotam, prav tako pa to, da bomo obdržali konkurenčnost avtomobilske industrije. V tem dogovoru pa to ni tako. Lahko bi bili veliko bolj ambiciozni in komisija je bila bolj ambiciozna kot parlament. Če pa poštevamo vse elemente dogovora, je dogovor nekoliko boljši kot so trenutne razmere. Zato bomo to sprejeli. Bomo sprejeli končni dogovor. predlagali smo bolj ambiciozen pristop, kar se menih vrednosti tiče. Menimo, da bi tudi časovni razpored lahko bil boljši in da bi mejne vrednosti lahko bile bolj ambiciozne. Kot referenca, stalo bi na samo 20 decibelov. 60 do 80 evrov bi nastalo, če bi porezvedli avtomobile, ki bi bili 50% bolj eh, tihi, kot so sedaj vsa hibridna in električna vozila bodo imela sistem AVAS, sistem vozila za zvočno opozarjanje. To je dober kompromis, čeprav bi morda lahko bil boljši. In ne nazadnje, označevanje. Mislim, da je to tudi dober kompromis. Komisija bo v dveh letih izvedla obsežno presejo vplivo in potem podala zakonodajne predloge. Hvala lepa kolegom za sodelovanje. Upam, da bomo bolj ambiciozni v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Sam Merkis, gospod Kramer. Zelo nakratko lahko se pridružim temu, kar je dejal predstavnik poročevalca in tudi gospod Tatarela. Zelo dolgo se že ukvarjamo s tem dosejem. Ni bilo enostavno, veliko dela smo imeli. Pravite, smo imeli slabim prelogom komisije, ki pravzaprav ni zadostoval internim kriterijem komisije za zakonodajne predloge. Potem se nam je uspelo ponovno zapisati ta predlog. In seveda imamo tudi prilogo, gospodar, ki si želi več, seveda, vendar pa to je dobra mešanica med ambicioznostjo in časovnim razporedom. Tega se je potrebno držati in to je potrebno vzeti na znanje. Tudi komisija je potrdila, da bomo znatno znižali raven hrupa s to prilogom, zato moramo to sedaj zaključiti. Ne bo prilogo sprejem z naše strani in bomo svežen, ki smo ga tako o katerem smo se tako dogovorili, podprli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kramer rok za predloge spremembe je 25. februar opoldne. Glasovali pa bomo 19. ali 20. marca za plenarno zasedanje pa bo to na dnevnem redu aprila. Tako zaključujemo s to točko. Sedaj pa točka 9. Predlog sklepa sveta v zahtevi, da države članice v interesu Evropske unije ratificirajo mednarodno konvencijo iz Hongkonga o varnem in okoljoprijaznem recikliranju vladi iz leta 2009 ali pristopek ne. To je preloženo na naslednji sestanek. Naslednji sestanek bo 6. marca. Prav tako bomo imeli 10. marca ob 19. uri sestanek odbora NV in 19. marca tudi. Tako, sestanek je končan. Hvala lepa.